colleagues, let's start. Kolegi, začnimo. Dragi kolegi, Osmega oktobra 2019 so se koordinatorji odbora Libe odločili, da bodo pripravili enajst mnen za odbor za proračunski nadzor v zvezi z razrešnicami, ki se nanašajo na agencije, ki so v naši pristojnosti. Rok za vložitev mnenja je 23. januar. Koordinatorji odbora Libe so se torej 8. oktobra so torej 8. oktobra sprejeli odločitev, eh, ki smo jo kasneje tudi potrdili in sicer, eh, da eh, bo delo potekalo zgolj v angliškem jeziku. Sedaj bomo razpravljali o poročilih Mecola, potem pa bo sledila izmenjava mnen za poročevalci v Senci in drugimi poslanci, ki bodo želeli besedo. Gospa Walsh, besedo dobite, da predstavite 11 mnen. Hvala lepa, Robert te danes žal ni, ker je eh, del misije odbora Libe na Malti. Zato me je prosila, da jo danes nadomestim. Gre za uh, agencije za področja uh, pravosodja in notranjih zadev, recimo CEPOL, EASO, um, je v Liso, eh, Eurojust, Europol in tako naprej. Potem pa eh, je tukaj tudi poročilo o Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, kar zadeva horizontalno mnenje o agencijah za leto 2018. Eh, je to jasno razvidno iz teh poročil. Eh, podali smo namreč mnenja o vseh osmih agencijah, eh, za katere smo pristojni eh, in naše mnenje je zadovoljivo, vendar pa ugotavljamo, da je še nekaj pomankljivosti, recimo na področju najema zunanjih podjetij za zagotavljanje informacijske tehnologije. Poročevalka se veseli sodelovanja z poročevalci v Senci eh, in eh, to je vse, kar je želela Roberta Mecola povedati. Благодаря ви, госпожо Волш. Сега давам думата на... Najlepša hvala, gospa Волш. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v Senci. In če bomo imeli dovolj časa, bom besedo dal še eh, drugim poslancem, ki bodo to želeli. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se gospe Mecoli za delo, ki ga je opravila. Eh, kot je bilo že povedano, eh, smo ugotovili le manjše nepravilnosti, ampak eh, v splošnem agencije za področje pravosoda in notranjih zadev delujejo dobro. Naša ocena je torej pozitivna. Naj spregovorim zgolj o proračunu Eurojusta in Europola, kajti eh, gre za dve izjemno pomembni agenciji v spopadanju z izzivi, eh, ki so trenutno najbolj prisotni. Eh, govorim o varnosti, o zaščiti in tako naprej. Še prav posebej je pomemben Eurojust, ki mora sodelovati z Evropskim javnim tožilcem v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Europol pa naj eh, bi postala agencija, ki bo igrala temeljno vlogo v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in eh, tako naprej. Zaradi tega potrebujemo tudi ustrezno okrepitev proračuna. Ugotovljene so bile torej manjše nepravilnosti, ampak te nepravilnosti eh, nimajo nobene pomembnejše vloge, seveda pa jih je potrebno opraviti, odpraviti. Eh, naj na kratko še spregovorim o misiji, ki sem jo upravila v imenu odbora eh, Libe. Eh, in sicer v zvezi z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojanosti z drogami. Ta agencija naj bi zagotovila, da Evropa postane varnejša, pa tudi bolj zdrava, kajti eh, vemo, eh, kako zelo pomembna tema je zasvojanost z drogami. Zasvojenost z drogami je še zmeraj eden izmed glavnih virov za financiranje terorizma in zaradi tega uh, se uh, soočamo z zelo velikim izzivom. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da se vedno znova na trgu pojavljajo nove uh, droge in je potrebno nenehno prilagajanje in potem še uh, EASO, Evropski azilni podporni urad. Evropsko računsko sodišče je izpostavilo določene nepravilnosti v upravljanju Eh, sedaj je bila imenovana nova izvršna direktorica Nina Gregori eh, in to pomeni preobrat eh, in pa izboljšanje situacije. Naj gre za upravljanje ali pa za novo politiko. seveda bom v, uh, s pomočjo predlogu sprememb eh, prispevala uh, k končnim mnenjem. Sodelovala bom z poročevalko, ki se ji še enkrat zahvaljujem za opravljeno delo. Najlepša hvala. Okay, uh. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Brickmont v imenu zelenih. Rada bi se zahvalila uh, poročevalki gospe Mecoli za uh, odlična mnenja, ki jih bomo morali obravnavati v izjemno kratkem času glede uh, na zastavljen rok. Naj povdarim, kako zelo pomembna je razrešnica za nadzor nad evropskim proračunom in za zagotavljanje preglednosti. Nadzor je zelo pomemben, eh, ko eh, gre za agencije, ki eh, spadajo v pristojnost odbora Libe. Mislim, da bi morale evropske inštitucije in agencije biti za vzgled, morale bi biti povsem pregledne. Če so ugotovljene nepravilnosti, pa se je potrebno odločno odzvati. Za mnenje se strinjamo, vendar pa imamo nekatere zadržke. Menimo, da je potrebno pozvati k večji preglednosti eh, agencij Evropske unije. Tukaj mislim na Frontex in Europol. Nekaj zadržkov imamo glede obeh mnen v zvezi z tema agencijama. Poleg tega si bomo morali še podrobneje ogledati mnenje o EAS-u in radi eh, bi tudi večji povdarek na fra, glede na to, da eh, gre za zelo eh, pomembno nalogo, namreč nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic povsod po Evropski uniji. Potrebujemo uravnoteženo mnenje tudi o EDPS in jasno moramo prikazati delo, ki so ga agencije opravile po letu 2017. Upam, da bomo z temi mnenji prispevali eh, k delu Evropskega parlamenta in seveda se že veselimo sodelovanja z drugimi kolegi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ne vidim drugih poročevalcev v senci, v dvorani. Ali še kdo drug želi besedo? Ne. Potem je rok za vložitev predlogov sprememb 10. december. In sicer do konca dni, dneva. Sega še napravim do 9.45. Sedaj pa bomo naredili kratek odmor do 9.45, ko bomo nadaljevali z našim delom in sicer za točko 20 na dnevnem redu.

so torej tisti, ki ste v dvorani, se prosim osredotočite na naslednjo točko dnevnega reda. Spoštovani gostje. pri tej seji odbora Libe. Prisrčno dobrodošli. Nekateri člani odbora Libe danes niso prisotni, in sicer zaradi tega, ker je eh, delegacija obiskala Malto. Odločitev pa smo sprejeli precej pozno, konferenca predsednikov je to odložitev sprejela pretekli četrtek v Strasburgu, zaradi tega je nekaj članov odbora Libe odsotnih. Odšli so na Malto na to posebno misijo za ugotavljanje dejstev, tako jo imenujemo. Ampak kot sem rekel, pridemo k dvajseti točki dnevnega reda. Gre za trenutno stanje izvajanja sistema vstopa, izstopa in evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve. ETIAS, kratico. Najprej bo sledila predstavitev komisije, potem bomo prisluhnili poročilo o napredku, mm, ki ga je pripravil Krum Garkov, izvršni direktor agencije EULISA. Sledila bo predstavitev poročila o napredku Luisa de Osebija Ramosa, namestnika direktorja za zmogljivosti pri Europolu in prisrčno ga pozdravljamo. Potem pa je tukaj še Fabrice Leggeri, izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obaljno stražo. Z drugo besedo. Je to agencija Frontex. Pa začnimo. Vemo, da se srečujemo z ključnimi izzivi pri izvajanju zakonodaje, ki je tudi v naši pristojnosti. Še prav posebej to velja za vzpostavitev sistema vstopa in izstopa in Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve SVI in ETIAS. in zato bomo dali 5 do 10 minut gospodu Garkovu za njegovo predstavitev, potem pa bodo sledili eh, drugi gostje. Beseda je vaša. A ja, ne. Komisija je prva. Komisija je. Ja. Izvolite. Gospod Mark Sulon, vodja informacijskega eh, sistema za nadzor na eh, mejah in eh, vodja sistema vstopa in izstopa. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa odboru Libe, da ste nam dali možnost, da poročamo o sistemu vstopa in izstopa in o eh, sistemu za potovalne informacije in odobritve ta dva sistema. Eh, sta bila vzpostavljena glede na odločitev so zakonodajalcev. Eh, decembra 2017 je stopil v veljavo sistem eh, vstopa in izstopa, oktober 2018 pa je stopil v veljavo sistem ETIAS. Trenutno smo v obdobju izvajanja. Komisija pripravlja izvedbeno zakonodajo, kar je zelo pomembno za izvajanje uh, teh dveh sistemov, kajti so zakonodajalca sta zahtevala uh, izvedbene akte za izvajanje obeh sistemov. Uh, za sistem stopa in izstopa uh, imamo 14 izvedbenih aktov, 10 uh, jih je bilo že sprejetih in so ključnega pomena za izvajanje tega sistema. E, štirje preostali izvedbeni akti pa bodo sprejeti v prihodnih mesecih. In e, ti niso bili ključnega pomena za začetek izvajanja, potrebno pa jih je sprejeti pred e, začetkom izvajanja operacij. Pri sistemu vstopa in izstopa pripravljamo tudi priročnike, ki jih bodo uporabljali uporabniki tega sistema. Eh, predvsem eh, mejni uradniki, pa tudi vse, vsi drugi, ki bodo uporabljali ta sistem. Ukvarjamo se tudi eh, z posledicami uporabe tega sistema na mejnih prehodih oziroma na točkah vstopa in izstopa. In izvedbeni akti so predvideni, preostali izvedbeni akti za prvo četrtletje leta 2020. Pri sistemu ETS pa je eh, zelo eh, veliko izvedbenih in pa delegiranih aktov, eh, ki bi jih morali sprejeti. Eh, 20. Eh, Eh, delegiranih in pa 14 eh, izvedbenih aktov bo potrebno sprejeti, zato da bi analizirali um, uporabo oziroma povezavo tega sistema z drugimi sistemi. In ta sistem mora biti v skladu z drugimi sistemi, ki so eh, že bili izvedeni ali pa so v obdobju izvajanja tri izvedbene akte smo že izvedli. Glede treh smo dosegli sporazum, kar zadeva vsebino. Štirje akti so skoraj da že pripravljeni in bodo dokončno pripravljeni v naslednjih tednih, zadnji trije pa bodo stopili v veljavo tik pred izvedbo sistema 16, eh, torej to je bilo, to je velja za delegirane akte, sedaj pa 16 eh, izvedbenih aktov, tri je bodo pripravljeni v prihodnih eh, tednih. Zadnjih pet bo sprejetih tik pred pričetkom izvajanja sistema, nekaj pa jih je bilo že sprejetih. V zadnjem četrtletju 2022 pa bi se naj ta sistem pričel izvajati. SVI in ETIAS eh, sta eh, del eh, nove arhitekture zbiranja podatkov. Ta dva sistema sta tesno povezana z drugimi sistemi in sta interaktivna sistema, torej ko izvajamo ta dva sistema, eh, že izvajamo tudi eh, uredbo o interoperabilnosti. Ta sistema sta že zasnovana tako, da se boste lahko uporabljala v okviru eh, uredbe o interoperabilnosti. Izvedba teh sistemov je eh, razmeroma zapletena in od držav članic eh, bo to zahtevalo veliko energije in pa virov in zaradi tega je eh, komisija vzpostavila različne mehanizme za spremljanje izvajanja vseh sistemov na ravni agencij, različnih agencij, ki so odgovorne za izvajanje, pa tudi na ravni držav članic. Na ta način želimo zagotoviti, da bi vsaka država članica bila pripravljena pravočasno, tako da bi lahko pričeli z izvajanjem sistemov. Naj vas spomnim, da imamo v primeru obeh sistemov podobna določila, to pomeni, da eh, potrebujemo izjavo o pripravljenosti vseh držav članic, preden lahko pričnemo z izvajanjem obeh sistemov. To je seveda pomembno uh, za izvajanje te zakonodaje in zaradi tega uh, komisija skrbi uh, za to, da vse države napredujejo pri uh, pripravah na uporabo obeh sistemov in da bodo vse države pripravljene torej na uporabo obeh sistemov uh, skladno z roke, ki smo si jih zastavili. stalno spremljamo napredek, upravljamo eh, obiske v prestolnicah eh, na tehnični eh, ravni, pa tudi na višji politični ravni, tako da bi zagotovili, da je tudi politična raven obveščena, nap obveščena v napredku tega postopka zagotavljamo mehanizem e, za nadzor e, oziroma za spremljanje, ki poroča o situaciji v vseh državah članicah. Tako da so tudi druge države članice seznanjene z napredkom pri izvajanju. Identificirali smo še celo vrsto držav članic, e, ki bodo morale izboljšati prispevek k uh, izvajanju uh, tega sistema. Uh, stopili smo že v stik z njimi in od njih zahtevali, da sprejmejo popravne ukrepe, tako da bodo uh, pravočasno pripravljene na izvajanje sistemov uh, SVI in ETIAS. Na, priprave, na izvajanje sistema vstopa in izstopa, je potrebno uh, biti pripravljeno v prvem četrtletju 2020, eh, v zadnjem četrtletju 2022 pa za Evropski sistem za potovalne informacije in odobritev. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Garkov, izvršni direktor agencije EU-LISA. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, dobro jutro in hvala lepa, da ste nas povabili, eh, da poročamo o napredku sistemov SVI in ETS. Delo agencije EU LISA poteka povsem pregledno. Pet poročil smo že pripravili in jih predložili Evropskemu eh, parlamentu. Vsa ta poročila so na voljo tudi odboru LIBE ko uh, govorimo uh, v tej dvorani o obeh sistemih, pa delo napreduje. Še prav posebej uh, pri izvajanju sistema vstopa in izstopa, ki vsebuje pet različnih elementov. Trenutno proučujemo tehnične specifikacije. Potem pa bomo nadaljevali z razvojem sistema. Enako velja tudi za nacionalne platforme. Poleg tega poteka razpis eh, za biometrični postopek. Eh, v prvem četrtletju leta 2020 bomo pričeli z izvajanjem. Eh, naslednji element je sprememba vizumskega režima, ki izhaja iz uredbe Evropske unije. Agencija zaključuje pogajanja z izvajalcem za viz in na zadnje je tukaj še nadgradnja vizumskega informacijskega sistema, tudi tukaj delo dobro napreduje in pričakujemo, eh, da bo to delo zaključeno do konca eh, junija 2020. Vzpostavljena je bila tudi svetovalna eh, skupina in pa upravni odbor, ki nadzorujeta operativno delo in skrbite za koordinacijo dela med uh, agencijami, komisijo in pa državami članicami. Sistem vstopa in izstopa bo na voljo državam članicam za testiranje ob koncu leta 2020 eh, in eh, februarja 2022 naj bi ta sistem stopil v veljavo. Na leto naj bi obravnaval 400 eh, milijonov eh, transakcij. In naj bi se uporabljal na 30 tisoč točkah vstopa in izstopa povsod po Evropi. Tudi na področju ETS-a je bil dosežen dober napredek. Agencija zelo tesno sodeluje z eh, Evropsko komisijo pri pripravi izvedbenih in pa delegiranih aktov in delo trenutno poteka v skladu z načrti agencija pričakuje, da bodo vsi eh, potrebni delegirani akti v drugem četrtletju prihodnjega eh, leta eh, že sprejeti z vsebinskega vidika. Agencija napreduje tudi pri pripravah javnih naročil oziroma razpisov, ki bodo vsebovali vse informacije o sistemu vstopa in izstopa zagotovili bomo, da bodo ti podatki na voljo na spletni strani. Javni razpis eh, bo objavljen v prihodnih tednih in eh, napredek sistema eh, naj bi se pričel v drugi polovici leta 2020. Hkrati najemamo, se upravičujem, prekinja predsedujoči, upočasnite nekoliko ritem podajanja, da vam bodo tolmači lahko sledili. Za ETIAS smo vzpostavili že tudi uh, ustrezno upravno strukturo, upravni odbor in pa svetovalno skupino, uh, ki ki bosta skrbela za koordinacijo dela med eh, agencijami, komisijo in pa državami članicami. ETIAS eh, naj eh, bi pričel delovati ob koncu leta 2022 na prosojnici, ki jo imate v dvorani, pa lahko vidite, da sta oba sistema del eh, širše pobude. Gre za uredbo eh, interoperabilnosti in eh, za vstop veljavo velikih informacijskih sistemov. Da bi olajšali izvajanje uredbe o interoperabilnosti, smo vzpostavili tudi sinergije med s sistemoma SVI ETS in pa uredbo o interoperabilnosti. Delo bo potekalo usporedno eh, z izvajanjem obeh sistemov, kar nam bo privrčevalo 9 eh, do 11 mesecev pri izvajanju uredbe o interoperabilnosti. Hkrati pa je potrebno razumeti tudi, da sta sistema vstopa in izstopa, eh, da sta sistem vstopa in izstopa in sistem za potovalne informacije in odobritve pomemben del eh, uredbe o interoperabilnosti, ki eh, ne more prečiti delovati pred vzpostavitvijo teh dveh sistemov. Kot vidite na prosojnici je celotna struktura zelo zapletena. Eh, gre za številne elemente, ki so, eh, so odvisni eh, in zaradi tega je potrebno pravočasno izvajanje. Od tega bo odvisen tudi napredek pri zakonodajnih predlogih, ki so še predmot pogajen. Recimo Eurodak. Drug, Ki element, eh, ki ga želim omeniti, je prihodnji večletni finančni okvir, eh, ki mora zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvajanje sistema. V prvih dveh letih novega programskega obdobja bi naj namreč prišlo do eh, pomembnih dogodkov za vstop v veljavo obeh sistemov. To smo že povedali parlamentu in tudi predsedstvu. Sedaj pa k izzivom. Naj izpostavim tri izzive, ki so najbrž najpomembnejši. Prvi izziv - koordinacija, politični nadzor eh, in pa smernice na eh, osrednji in ravni in pa na nacionalni ravni z izvajanjem se potrebno ukvarjati ne na tehnični in operativni ravni, ampak tudi na politični ravni in to je sporočilo, ki sem ga posredoval tudi ministrom za notranje zadeve včeraj, ko je potekal svet eh, ministrov za notranje zadeve in pravosodje. Drugi izziv. Zavedati se je potrebno, da eh, izvajanje obeh sistemov ni tehnični projekt. Zaradi tega je potrebno izboljšati zmogljivosti, poskrbeti za usposabljanje in spostaviti ustrezni podjetniški model. V nasprotnem primeru eh, bo delovanje obeh eh, sistemov omejeno. EULIZA si je že močno prizadevala na tem področju skupaj z agencijama CEPOL in Frontex. Opravili smo že pripravljalno delo in agencija je pripravljena zagotoviti svojo podporo, če bo to potrebno. In še eh, tretji izziv, eh, vključitev vseh deležnikov, uspešno izvajanje eh, sistemov SVI in ETIAS e je odvisno od vseh deležnikov. Recimo od upravlja, upraviteljev letališč in uh, tako naprej. In, uh, Pri tem se opiramo na izkušnje, ki so jih izbrale druge države pri izvajanju podobnih sistemov. Eh, časovnica je izjemno omejena, zaradi tega je potrebno tesno sodelovanje eh, z državami članicami EU-LIZA. Si prizadeva, da bi zagotovila pravočasno izvajanje osrednjega sistema. Izvajanje eh, sistemov nasplašno pa je odvisno od držav članic. EU Liza konstruktivno sodeluje z državami članicami, z komisijo, eh, s Frontexom in pa Europolom, želimo zagotoviti gladko izvajanje obeh sistemov. EU Liza pa posebno pozornost zagotavlja mm, tudi spoštovanju določil o varstvu osebnih podatkov, tako da bo sta nova sistema eh, spoštovala eh, tudi novo zakonodajo na tem področju. EU Liza želi ostati pomembna partnerica Evropskega parlamenta v fazi izvajanja in storili bomo vse, kar je, kar lahko, da bi zagotovili gladko izvajanje na osrednji ravni in da bi zagotovili podporo državam članicam pri izvajanju. Hvala lepa za uh, vašo predstavitev um, dela, ki poteka v uh, eh, EU-LISA. Zdaj pa Luis de Osebio Ramos, namestnik direktorja za zmogljivosti pri. Europolu, eh, ki bo spregovoril o napredku eh, pri izvajanju sistema ETS. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, in lepo pozdravljeni poslanke in poslanci. Rad bi se zahvalil za to priložnost, da vam predstavim situacijo v Europolu glede sistema vstopa in stopa in Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve. Kakšna je vloga Europola hm, pri teh pomembnih projektih? Uredba zahteva, da Europol izvede projekt preko našega portala in ta portal želimo izboljšati, ko gre za identifikacijo, identifikacijo tveganja oseb, ki vstopajo v Evropsko unijo. Poblaščeni uradniki iz Europola bodo imeli dostop do vseh podatkov v okviru uredbe o interoperabilnosti. To pomeni, da bomo združili delo nadzora nad mejami in eh, organi kazenskega pregona. To pomeni, da je zelo pomembno, da sodelujemo z nadzorniki in uradniki nadzora meja in pa tistimi uradniki, ki eh, opravljajo kazenske preiskave. Drubol. Europol ima jasno vlogo v okviru uredbe o interoperabilnosti in to je, da vzpostavimo sistem za dostop pooblaščenih uradnikov na področju nadzora meja do vseh podatkovnih baz. Gre za sistem Quest, gre, ki pomeni sistem za opravljanje po izvedbi. Gre za omesnik, preko katerega bomo omogočili dostop do podatkovnih baz. Sistem bo začel delovati leta 2020, vseeno pa smo delo zaključili, zato smo zadovoljni, da je prizadevanje Europola za interoperabilnost že dosegel prvi rezultat in to je, da smo izdelali ta umestnik, ki omogoča dostop do podatkovnih baz. Jasno je, da ko bomo zaključili z izvedbenim delom tega portala, bomo še izpilili orodje Quest, kar pa ne bo zahtevalo veliko časa, zato To pomeni, da smo zelo dobro pripravljeni na izvedbeno fazo. Ne bom se spuščal v arhitekturo tega sistema, prepričan sem, da to sliko dobro poznate. Rad bi vam samo predstavil vlogo Europola na področju interoperabilnosti. Z rdečo barvo smo označili umestnik Quest za Europol. Quest bo orodje za integracijo med Evropskim portalom za iskanje, to je značeno z modro na vrhu, in med podatki Europol, ki se nahaja pod tem rdečim umestnikom. To pomeni, da bomo integrirali vse sisteme. Pooblaščeni uradniki Europola bodo imeli preko tega portala dostop do vseh podatkov v okviru agende o interoperabilnosti, torej SVI, ETIA, SIS in tako dalje. To tehnično urodje smo torej izdelali, sedaj pa delamo na drugih vidikih. Generalni direktor je, generalna direktorica je vzpostavila odbor za interoperabilnost, s čimer bomo zagotovili, da bomo uspešni pri teh pomembnih projektih. Maja naslednje leto pa bo upravni odbor Europola podprl načrt za interoperabilnost v Evropski uniji. To pomeni splošen načrt za interoperabilnost. Časovnic, o časovnici, o tem smo že govorili, to je predstavila Eulisa in mi smo prenesli te časovnice v interne časovnice naše agencije, zato bomo zagotovili, da bomo izpolnili vse zahtevane časovne roke. Istočasno zelo tesno sodelujemo s komisijo, tesno sodelujemo s Frontexom, z Euliso kar pomeni, da je ta projekt interoperabilnosti zelo dober primer sodelovanja komisije z agencijami na tem področju. To pomeni, da smo opravili tehnični prispevek pri različnih vidikih tega projekta na, v skladu z izvedbenimi akti. Ponujamo tudi tehnične rešitve, poslovne procese, zato da bomo zagotovili skladnost in da ne bo podvajanja med tremi agencijami. Pripravljamo se tudi za naslednje leto, zato bomo zagotovili, da bomo pripravili vso potrebno infrastrukturo, da bomo lahko omogočili visoko količino eh, transakcij ki jih predvidimo za leto 2020. To so največji izzivi, s katerimi se soočamo v tem trenutku. Zelo smo zaskrbljeni zaradi infrastrukture v Europolu, gre za tehnično infrastrukturo, kar pomeni, da bomo morali posodobiti celotno infrastrukturo zaradi dveh um, zadev. Potrebujemo visoko zanesljivost. Vsi sistemi interoperabilnosti morajo delati 24 ur 7 dni na teden imamo zelo dober sistem za obveščevanje držav članic, vendar pa moramo opraviti veliko dela, zato da bomo povezali podatkovni center eh, z vsemi temi sistemi, ki ponujajo dostop podatkov in sedaj še možnost eh, rasti naših sistemov. To pomeni, da moramo okrepiti naše sisteme, da bomo zagotovili, da bodo vse zahteve in vsa popraševanja sistema SVI in ETIAS opravljeni pravočasno. To pomeni, da moramo posodobiti vso računalniško infrastrukturo in še poslovni procesi. Popolnoma smo preoblikovali način dela. To je seveda stvar upravljanja in pa tudi skladnosti. Osredotočimo se, osredotočimo se na to, da bodo vsi procesi in vse naše rešitve v skladu z uredbo o varstvu podatkov in tudi zakonodajo o temeljnih soboščinah. Sedaj pa še vprašanje virov in sredstev. Zagotoviti moramo, da bomo imeli zadostne in ustrezne vire, zato da bodo naši projekti uspešni. Na tem področju se zahvaljujem za sodelovanje z Evropskim parlamentom, za to, da bomo za leto 2020 dobili ustrezne vire in ustrezna sredstva za upravljanje dela. Veselimo se tudi podpore Evropskega parlamenta za naslednji večletni finančni okvir. To je vse z moje strani. Sem pa na razpolago za vaša vprašanja. Najlepša hvala gospodu Sebijo. Sedaj dobi besedo naš zadnji predavatelj, preden damo besedo poslancem za vprašanja. Besedo dobi gospod Leđeri, izvršni direktor Evropske agencije za mejno obalno stražo Frontex, da nam poroča o Etiasu. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Kot vidite, gre za ekipno delo. V družini za notrne zadeve imamo DJ Home iz komisije, eh, kolega iz Eulize, kolega iz Europola. Govoril bom o ETIAS-u, omenil pa bom tudi sistem vstopa in izstopa. Gre res za ekipno delo. Z vidika Frontexa je razvidno, da da bo v prihodnosti Frontex vsakodnevni partner za nacionalne organe glede nadzora nad mejami in na področju obalne straže. Torej ne gremo za to, da se borimo proti nepričakovanim to migracijskim tokom. Gre za vsakodnevno delo. V Frontexu smo spostavili posebno enoto za ETS, torej mi bomo gostili Evropski centr za ETS. To je del širšega programa naše agencije, ki se stavlja širši sistem interoperabilnosti, kar se seveda kaže v vsakodnevnem delu naše agencije. Imamo torej ta, to osrednjo enoto za ETS istočasno pa načrtujemo dostop do SISA 2 za naše enote za mejno obalno stražo. Izvesti moramo tudi eh, naš program za opravljanje statističnega dela in pa opravljamo tudi podporo za države članice in za EOLIZA v sistemu vstopa in izstopa. Gre za sodelovanje z državami članice na področju mejnih prehodov. Potem pa imamo tudi nalogo identifikacije posebnih identitet pred vstopom preko sistema za večkratno identifikacijo. Kot vidite, imamo to enoto, ki je zelo pomemben element, vendar pa ni izoliran, je sestavni del celote. Program upravlja odbor, ki mu redno predsedujem. Eh, videli smo tudi poročilo o izvajanju ETIAS-a. Ne bom ponavljal, kar v tem poročilu piše, vendar pa bom povdaril najpomnejše vidike napredka. V zadnjem obdobju poročila smo opravili naslednje naloge. Organizirali smo seminar za interne deležnike vzpostavitev ETS-a bo vplivala tudi na naš mandat in za naše notranje tokove dela. Zagotoviti moramo, da obstaja širše razumevanje delovanja sistema ETS in uredbe ETS in kaj lahko pričakujemo s tem v zvezi. Naslednji pomembni korak je bil usklajevanje delovnih tokov s delom Eulize. Tudi tukaj gre za ekipno delo, gre za načrtovanje in usklajevanje z našimi partnerji. Pripravljamo tudi um, našo, naše delo na področju zaposlovanja zaposlenih v delovni skupini. Zaposlili smo osebje za naše delovno skupino, pripravljamo pa tudi pogoje za zaposlovanje v centralni enoti. Sedaj pripravljamo identifikacijo poslopi. V skladu z našimi načrti za leto 2021 potrebujemo poslopje, zato da bomo lahko začeli s testiranjem skupine ETIAS na našem sedežu v Varšavi. To pa moramo seveda uskladiti tudi s časovnico gradnje našega glavnega sedeža. Agencija namreč raste, Imeli bomo začasni, začasno centralno enoto ETIAS, potem pa bomo to enoto preselili v novo zgradbo, kjer bomo dobili nov sedež. Obravnavati moramo različna vprašanja, kot so zahteve za kritično infrastrukturo, načrte za prevečevanje tveganja. Sodelujemo tudi s komisijo glede določb, o katerih se odločajo zakonodajalci. Razjasniti želimo tudi odgovornosti in pristojnosti glede obravnave osebnih podatkov. Na tem področju tesno sodelujemo z nadzornikom varovanja osebnih podatkov. Najprej pripravljamo tudi podporo komisiji na področju izvajanja delegiranih aktov skupaj z Eulizo. Podpiramo Eulizo glede prispevka v zvezi s pregledovanjem tehničnih specifikacij z vidika uporabnikov. Torej, mi podajamo naše povratne informacije glede uporabe teh sistemov. Podpiramo tudi države članice pri organizaciji sestankov za skupnost obalne staraže skupaj s komisijo EULIZO in Europolom. Videli smo namreč, da bo uredba ETIAS vplivala na vsakodnevno delo mejne straže. To pomeni, da bomo vsakodnevno sodelovali na tem področju. Sodelujemo tudi v koordinaciji dela komisije Elize Europola in Elize in Frontexa in to delo poteka na mesečni osnovi. Ugotovili smo tudi, da obstaja potreba po sistemu za nosilca sistema ETIAS in sistema SVI, kar pomeni, da bomo morali poskrbeti tudi za takšen center za podporo tem sistemom. In to bomo storili tudi istočasno z vzpostavitvijo centralne enote za ETIAS. Odkrili smo tudi nekaj tveganj, kot ste verjetno prebrali v poročilu. Prvo tveganje je povezano s prejemanjem zakonodajnih in tehničnih standardov. To tveganje bo mogoče vplivalo na delovanje centralne enote. Ugotovili smo tudi, da je zaposlovanje osebja za centralno noto zelo občutljivo vprašanje. Nameravamo uporabiti EPSO. Za to delo zaposliti moramo približno 250 oseb. Ti zaposleni bodo delali v turnusih zaposlo, zaposlitev 250 zaposlenih v tako kratkem času je zelo zahtevna naloga, zato potrebujemo podporo EPSA, da bo naša ponudba dosegla čim več kandidatov. Imamo torej tudi centr za podporo, tudi to predstavlja določeno tveganje zaradi tega, ker gre za način sodelovanja s podjetji in z nosilci. To je ključnega pomena. Kar pomeni, da moramo pospešiti način sodelovanja Evropske unije s temi akterji. Pripravljamo tudi glavne dejavnosti in naloge. Radi bi videli, da bi dobili novo poslopje že maja leta 2021. Torej, maja leta 2021 naj bi začelo tudi delo začasne centralne enote. Začeli bomo s prvim valom zaposlovanja na začetku leta 2021, potem pa leta 2022 pripravljamo drugi, drugi val zaposlitev. Pripravljamo tudi centr za podporo nosilcem v skladu z izvanjem sistema SVI. Ta centr naj bi začel s delom na začetku leta 2022. Toliko o centralni enoti ETS, omenil sem tudi sistem SVI. Ker zakonodajec eh, takrat ni omenil vloge Frontexa pri sprejemanju tega sistema, od tega je seveda že dolgo časa, to je bilo sprejeto le 2014 v primerjavi zakonodajo, ki jo imamo sedaj. Zato je bil Frontex tudi povabljen strani komisije Neolize, da sodelujemo. To bomo tudi storili. Nudimo podporo skupnosti mejne straže z vidika končnih uporabnikov. Videli smo, bo višja stopnja interoperabilnosti sistemov SVI in ETSM spremenilo delovanje mejne straže. Delo bo posodobljeno, vendar pa potrebujemo ponuditi nuditi podporo in pripraviti skupnost mejne straže. Gre namreč za to, da vzpostavimo sodobne sisteme za upravljanje z mejami. in pripravljamo tudi delo obalne straže 2.0. S tem bomo začeli jutri. Začeli bomo tudi z usposabljanjem Sepola z Eulizo, da bomo pripravili obalno stražo in uporabili naš mandat glede raziskav, inovacij, glede pilotnih projektov. Začeli smo tudi s pilotnimi projekti, s katerimi bi lahko odprli pot za nove tehnologije in za izvajanje sistema SVI v državah članicah. Vprašanje pa je, kako bomo opremili mejne prehode. Na tem področju sodelujemo z Eulizo, s Cepolom, s komisijo in seveda bomo storili vse, kar lahko, da bomo okrepili podporo če bomo naleteli na težave. Imamo tudi možnost, mm, da pri nekaterih mejnih prehodih vzpostavimo in tja pošljemo naše stalne enote. Torej imamo tradicionalna vprašanja povezana z mandatom Frontexa. O tem veliko krat govorimo v tem odboru, v povezavi z nadzorom nad mejami, obalna straža, veliko krat omenjate migracije, zakonite, nezakonite migracije in varnostna vprašanja. Seveda gre za reševanje vprašanj nezakonitih migracij, tveganja, boja proti tujim bojevnikom, kriminalnim eh, organizacijam in tako dalje. Vsako leto imamo več kot 600 milijonov zakonitih prehodov na naših mejah. Večina teh je državljanov Evropske unije. Če to primerjate sto petdeset tisoč nezakonitimi prehodi lansko leto, potem vidite, da je treba vlagati tudi veliko sredstev v zakonito prečkanje meja, zato da dobimo zmogljivosti upravljanja z mejami Evropske unije, zato da bomo kos izzivom, s katerimi se soočamo. pri upravljanju z mejami gre predvsem za čezmejna mobilnost ljudi in blaga. Najlepša hvala, gospod Leđeri. Sedaj pa imamo čas za vprašanja poslancev. Prosim, da nakažete vaše namere vprašanj s dvigom rok ali kartic. Gospa Strik je prva. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaše prispevke. celoten sistem je povezan eh, s, z vprašanji, za katere nas skrbi, še posebej, ko gre za varnost in varovanje podatkov. Včasih eh, sistemi ne delujejo in to ima zelo veliko posledic za naše državljani. Niste spremenili omejitev namena kako lahko to mm, zavarujemo, kaj ti celoten sistem omogoča, da lahko različni organi dostopajo do različnih podatkov za različne namene. Kako lahko zagotovite, da bo spoštovano načelo omejitev namena imamo tudi klauzulo o nediskriminaciji in pa tudi določbe glede spoštovanja temeljnih soboščin. imamo zelo veliko informacij in podatkov državljanov iz tretjih držav, kako lahko preprečimo, da bi neposredno prišlo do diskriminacije teh posameznikov. Lahko mogoče komisija pove kaj več glede tega, kako bodo procesi izvajanja preprečili diskriminacije. In eh, še opozorila tudi to ima posledice, kako je omogočeno za posameznike, da popravijo ali izbrišejo podatke, če ti niso točni. Komisija ima tudi delegirane eh, akte za opozorila in pa za te podatke. In še nadzor in izvrševanje. Zanesli se bomo na nacionalne mehanizme za nadzor. Njihove zmogljivosti so seveda omejene. Kako komisija namerava doseči, da bodo nacionalni organi kos tem nalogam in da bodo delo opravljali učinkovito. Najlepša hvala, gospa Keller. Najlepša hvala za te predstavitve. Predstavitve so se dopolnjevali. Nekaj zelo tehničnih in bolj splošnih vprašanj. Gospod Garkov, vaša predstavitev je bila zelo zanimiva, vendar pa težko brljiva. Bi lahko povedali, kaj je Evropski portal za poizvedbe, kako deluje, gre za to, da lahko tam pozvedo nacionalni organi ali za kaj drugega in eh, kako deluje večkratni detektor. Omenili ste 16 izvedbenih oziroma delegiranih aktov. torej mi tam nimamo nobenih pristojnosti glede odločanja, bomo vseeno dobili uh, kakšno predstavitev glede delegiranih aktov. Pravite, da niste prepričani, da bodo vse države članice pripravljene na izvajanje teh sistemov. Gospod Leđeri, omenili ste sodelovanje z drugimi agencijami, ki so prisotne. Kako deluje to ekipno delo na evropski ravni? Zanima pa me tudi, kako poteka sodelovanje z nacionalnimi organi. Se posvetujete z njimi glede izvanja projekta, projektov in tako dalje. Imate tudi kakšen načrt za krizno upravljanje? Ste pripravljeni na kibernetske napade, kakšne posebne težave, s katerimi bi lahko škodili tem novo vzpostavljenim sistemom? Najlepša hvala. Či. Gospod Dravči. Um... Hvala. Začel bom z oskarjevskim trenutkom. Zahvaljujem se govornikom za to, da so tukaj. To kaže na to, kaj bi naj bila interoperabilnost. Prvič eh, vidim, da tukaj predstavniki vseh trih agencij in pa komisije eh, na dosleden način govorijo o tem, kaj želijo doseči. Tako da hvala lepa, da ste nam dali prvi zgled tega, kaj pomeni interoperabilnost. Imam tri vprašanja. Najprej v zvezi z varnostjo. Z temi sistemi in številnimi točkami vstopa, ki smo jih vzpostavili, potem glede na to, da bodo tudi obaljne straže imele dostop do sistemov, to vse pomeni, da se tudi veča tveganje, človeške napake. Ta je lahko včasih bolj, problemat, je lahko včasih bolj problematično kot pa tehnološke napake. Kako boste zagotovili ustrezen nadzor nad dostopom do teh podatkov? Um, nad uh, uradniki vseh teh agencij, nad organi kazenskih pregonov, carinskimi uradniki in tako naprej. No, eh, potem pa v tem času razpravljamo tudi o umetni inteligenci. Komisija bo pripravila novo strategijo v zvezi z eh, eh, obravnavo podatkov. Potem je tukaj še generacija 5G. Skratka, gre za zelo kompleksno sliko, ko gre za varnost in pa zagotavljanje varnosti. Kako bo se zagotovili, da bodo ključne da bodo ključne komponente programskih sistemov ustrezno refidirane oziroma odobrene, ko bodo unešene v sistem. Glede na umestnik, ki ste ga, oziroma glede na vašo predstavitev, ki ste jo pokazali, vidim, da potekajo postopki razpisa. Gre tudi za nakup teh komponent, kako boste torej zagotovili ustreznost teh komponent? Drugo vprašanje, časovnica. No, tukaj gre za zelo um, kompleksno operacijo, različne elemente interoperabilnosti razvijate usporedno. Um, kakšna tveganja so tukaj predvidena, kakšni so vaši rezervni ukrepi? No in glede na to, da nam v zakonodaji še manjka nekaj elementov, VAS, ETIAS, predlogi sprememb v zvezi s tem. Torej, tukaj je časovnica izredno pomembna. Kakšni so torej rezervni ukrepi, predvidena tveganja in v kolikšni meri računate na države članice, da bodo te pripravljene, ko bo to potrebno? In spet, kakšne so rezerve v zvezi s tem? In pa še tretje vprašanje, usposabljanje, usposabljanje in priprava ne samo vaših, up, ne samo vaših uradnikov. Ampak tudi, ko gre za pripravljenost in pa usposobljenost nacionalnih eh, predstavnikov, ko izvajamo operacije Ševal zasisali vis, vidimo, da tudi po desetih letih še vedno nekateri predstavniki organov kazenskega pregona držav članic ne ve, kako na primeren način uporabljati sisteme. Kako boste se torej vi pripravili na eh, to, ko bodo sistemi začeli delovati? Kako boste zagotovili, da bodo uradniki ustrezno usposabljeni usposobljeni za to, da jih bodo lahko uporabljali. Hvala lepa, gospa Ernst. Hvala. Govorila bom nemško. Najprej naj povem, da me preseneča, da 30 let po pacu berlinskega zidu spet govorimo o mm, nekem novem zidu in to še o zidu večjih razsežnosti. Mm, to je za me nek čuden deževu. Toliko uvodoma. No, kot veste, naša. Uh, skupina podpira interoperabilnost med organi kazenskega pregona. To ima opraviti z preprečevanjem terorističnih dejanj, kakor smo jih videli tudi v Nemčiji. Ne podpiramo pa povezovanja z migracijami. In tako kot ste vi to tukaj predstavili, to naša skupina strogo zavrača. To tako veste. Tako da bomo tudi vaš predlog verjetno zavrnili. No, imam pa še nekaj vprašanj. Predstavnik komisije je rekel, da je treba zagotoviti koherenca z eh, drugimi sistemi. Rekli ste, da tukaj ostajajo stvari še vedno odprte. Zanima me, kaj točno je še odprto, kaj je treba še narediti za to, da bomo zagotovili koherenco med eh, posamičnimi sistemi. In še ena točka, to je menila že gospa Štrik, gre za varstvo podatkov. Tudi jaz imam vprašanje v zvezi s tem. Zanima me, kako boste zagotovili varstvo zasebnih podatkov v teh sistemih. Potem, ko gre za izvajanje v državah članicah, ste rekli, da so tukaj potrebne še izboljšave. Zanima me, kakšne so te izboljšave, kaj pričakujete od držav članic, s kakšnimi mehanizmi boste zagotovili, da bo dejansko prišlo do teh izboljšav. In kaj so vzroki za to, da obstajajo tako velike razlike med uh, izvajanjem v državah članicah? In pa še zadnje vprašanje, zanima me, uh, kaj sploh stane ta hec? Tako kot uh, bomo morali uvesti te sisteme, teme, vsa usposabljanja, koliko vse to skupaj stane, kakšna sredstva so na voljo v institucijah in kakšna sredstva bodo morale dati na voljo države članice. Zanima me torej, kakšne so torej tudi obremenitve za države članice. Hvala, gospod Brajer je naslednji. Hvala. Tudi jaz menim, da so to politike z napakami. Pri sistemu vstopa in izstopa gre za nediskriminatorno splošno zbiranje podatkov o vseh, ki potujejo. In mislim, da ne spoštuje mnenja sodišča v zadevi PNR. In kar se tiče ETIAS, tukaj z dvomljivimi programskimi sistemi skušate ugotoviti razna tveganja, to vodi do diskriminacije. In takšni sistemi so že v ZDA propadli, tako da mislim, da jih pri nas pač ne bi smeli vzpostaviti. Moje vprašanje je v zvezi z poročilom Europola. Tukaj je bilo omenjenih kar nekaj zanimivih točk. Najprej pravite, da obstajajo razlike v zahtevah po zaupnosti, ko gre za nacionalne podatkovne baze. Zanima me, kakšne so te razlike in pa še nekaj, rekli ste, da bi kodifikacija lahko predstavljala del rešitve. Ali to pomeni, da ti podatki ne bodo nujno kodificirani? Meni se zdi, da bi temu nujno moralo biti tako. In pa še omenili ste nek oporozorilni seznam v okviru ETIAS-a. Koga boste uvrstili na ta seznam glede na to, da so kriteriji precej nejasni. Torej, kako boste sploh določili kriterije v zvezi s tem, kdo bi lahko morda v prihodnosti storil kakšno kaznivo dejanje? Hvala lepa, gospod Lenarc. Hvala, nisem se želel oglasiti, ampak potem sem slišal. Um, o repozitoriju skupnih podatkov, o sistemu stopa in izstopa in uh, tako naprej. O tem bomo morali razpravljati tudi tukaj v parlamentu. No, uh, ko sem jaz prvič obiskal sedež Ulisa v Štrasburu, sem bil presenečen. Torej, tam sem videl, da v neki kleti eh, obstajajo različni sistemi, ki so vsi v istem prostoru, ampak eh, med seboj niso povezani, kajti izhajajo iz eh, različnih obdobij in eh, iz različnih zakonodaj. Ko sem to uh, pripovedoval drugim, uh, so se, se niso odzvali na pozitiven način, ampak so rekli, kako je to sploh možno. Torej, številni ljudje v Evropi pričakujejo, da bo že da je že vzpostavljena interoperabilnost med različnimi komunikacijskimi sistemi, ki so namenjeni temu, da bi izboljšali našo varnost. In ko govorite o ravnotežju med, in, med varnostjo in pa eh, zasebnostjo podatkov, eh, je dejansko. Tukaj tako, da smo izboljšali varovalke, ko gre za varstvo zasebnih podatkov, tudi po zaslugi Evropskega parlamenta. Skratka, vesel sem, da so danes z nami predstavniki vseh eh, relevantnih agencij. To mi daje upanje za to, da bomo nekoliko izboljšali doslednost eh, oziroma povezavo med sistemi za izmenjavo podatkov v Evropski uniji. No, pa tudi parlament bo moral pri tem upraviti svoje delo. Nekateri ste že omenili pomembne predloge sprememb v zvezi z ICRIS in pa ETIAS. Naslednji ponedeljek bomo imeli predstavitev v zvezi s tem v odboru Libe, potem pa bomo lahko začeli z delom. In parlament se bo te teme lotil na temeljit način, ob tem pa bomo imeli pred očmi tudi omejitve, kar se tiče časovnice. Veselimo se sodelovanja z vami pri tem. In pa še eno vprašanje, sploh še nisem zastavil vprašanja. Ko gre za proračun? Pred nekaj tedni smo razpravljali o problemih z proračunom, ne samo z zneskom, ampak tudi z samo časovnico za izvajanje proračuna. Uh, ko gre za interoperabilnost, uh, niso vse agencije na isti stopni, nekatere potrebujejo več denarja na začetku postopkov, druge spet na koncu. In uh, zato me zanima, če je to še vedno problem oziroma ali je to nekaj, kar ste v kar ste že uspeli rešiti. In še vprašanje v zvezi z osebjem. Pogosto slišimo, da je težko zaposliti primerno osebje. Uh, recimo pri sistemu stopa in izstopa, eh, vidimo, da nekateri zaposleni želijo delati samo v zvezi z eh, SVI, drugi samo v zvezi z ETS-om, ampak če, lahko, če želimo zagotoviti interoperabilnost, eh, bomo morali za to zagotoviti tudi dovolj ustrezno usposobljenega osebja za vse agencije. Hvala lepa, gospa Štatler. Imate tudi vi kakšno vprašanje? Ne. Potem pa bomo dali besedo spet našim gostom. Štirje ste. Predlagam, da vsak dobi tri minute, tako da ne bomo preveč zavlačo, zavlačevali za naslednjo točko, eh, no, kjer bo naš govornik eh, spet Fabris Ležeri izvršni direktor Frontexa. Torej, po istem vrstnem redu kot prej, najprej dobi besedo gospod Sutton. Hvala lepa, hvala lepa za vsa vprašanja. Težko je odgovoriti na vsa ta vprašanja v treh minutah, ampak se bom potrudil. Najprej omejitev namembnosti, uh, uh, kdo ima dostop do podatkov in tako naprej. Torej, uh, tukaj imamo jasna pravila, za kakšne namene lahko kdo dostopa do podatkov iz sistema. In to izvajamo na ta način, da je to popolnoma koherentno, skladno. Vsak operater, vsak končni uporabnik bo imel dostop samo do tistih podatkov, um, ki so določeni za uredbo. To je določeno za vsakega uporabnika. Profil uporabnika je določen v skladu z vsebino uredbe. Drugič, dostop do sistema določa tudi potreba po informaciji. Um, obalna straža bo lahko dostopila do vaših potovalnih podatkov, samo če bo imela upravičen razlog za to. Um, torej, natančno je določeno, do kakšnega tipa podatkov lahko kdo dostopa. Torej, do informacij dostopajo na podlagi tega, kakšna je vloga posameznega operaterja v obeh eh, aktih o SVI in pa ETIAS smo sprejeli stroga pravila o omejitvi dostopa, pa tudi o omejevanju podatkov, ki so na voljo sistem, v sistemu. Eh, subjekt podatkov prav tako lahko izve, katere informacije o njih so v sistemu, imajo pravico do tega, da informacije spremenijo, imajo pravico do izbrisa v skladu z določbami uredbe in to tudi izvajamo. Naj vas spomnim na to, da oba sistema vsebujeta celo vrsto orodij, ki so na voljo za uh, potnike, ti lahko vedo, kakšna je situacija v sistemu, lahko vejo, kakšen je njihov eh, status v zvezi z odobritvami v ETS-u, eh, vedo, koliko dni lahko nekje ostanejo. Skratka, ehm, na takšen način imajo pregled nad situacijo in na ta način lahko vedo, ali lahko potujejo v Evropski uniji ali ne in ali spoštujejo pravila glede eh, naj. Ehm, daljšega možnega bivanja. Z sistemom vstopa in izstopa imamo določeno spremembo pri uporabi tega sistema. Omejili smo število uporabnikov, predvsem na obaljno stražo na, me, na mejne eh, uradnike. Torej, vsakeč, ko bo mejni uradnik zahteval določeno informacijo, bo ta oseba dobila informacijo o tem, kako dostopati do podatkov in o tem, eh, ali lahko dostopa do določenih podatkov ali ne. Skratka, odločitev je pri uh, operaterju, pri uradniku ampak pri tem bo dobil tudi ustrezne smernice, um, O delovanju posameznega sistema. Kar se tiče proračuna, ki je potreben za delovanje sistema, tudi to je določeno v obeh uredbah, no, um, državam članicam pa pomagamo tudi pri upravljanju kopenskih meja. Skušamo torej olajšati prehod meja z avtomatiziranimi sistemi prehajanja meja. Upamo pa, da se bo to še izboljšalo na podlagi predlogov sprememb, ki so bili vloženi k uh, uredbi o Schengnu. In pa, uh, da bodo to izboljšali tudi eh, predloge sprememb v zvezi z uredbo SVI. Gospod Karkov. Hvala. Skušal bom odgovoriti v treh minutah. Kar se tiče zasebnosti in varstva podatkov, v eh, uredbi bi so jasno zapisane varovalke v zvezi s tem in naša agencija to strogo eh, spoštuje, stalno nadzorujemo eh, tudi s pomočjo EDPS-a, tako da so te varovalke učinkovite. Kar se tiče vprašanja gospe Keller eh, o ESP, ta bo omogočil dostop do, bolj učinkovit dostop do informacij brez spremembe pravil o dostopanju. Torej, to ni nek splošni odprti sistem, to bo samo, omogo to bo samo omogočilo organom kazenskega pregona lažji dostop do podatkov, ki jih potrebujejo. MSS je sistem, ki bo preprečil posamezniku, da bi večkrat dostopal do. Eh, določenih podatkov. No, EU-LISA eh, e ima svetovalce v zvezi z sistemom SVI. Ehm, na teh forumih se delujejo tudi naši partneri iz Frontexa in Europola skupaj z predstavniki komisije, tako da eh, tukaj smo res poskrbeli za ustrezne mehanizme koordinacije. Priprava na kibernetske napade, to vsekakor jemljemo resno. Eh, in eh, zahteve glede eh, varnosti sistemov so določene v zakonodaji, v uredbi in pa nacionalni predstavniki in pa Evropska komisija je sprejela smernice za pripravo ustreznih ukrepov tudi na nacionalni ravni. Mislim, da sem s tem delno odgovoril na vprašanje v zvezi z varnostjo, kar se tiče infrastrukture. Ehm, varnostne zahteve so vključene v te sisteme in v zakonodaji, imamo specifične zahteve v zvezi s tem in dostop ter izmenjava informacij bo potekala na kodificiran način. Časovnica, izvajen, časovnica za izvajanje je zelo tesna, kaj ti zakonodajni predlogi bodo stopili v veljavo eh, v različnih rokih. Eh, tako da tukaj eh, obstajajo določena tveganja. Predvsem smo odvisni od držav članic. Če bomo pripravljeni na centralni ravni, potem eh, se lahko zgodi, da nekatere države članice ne bodo spoštovali časovnice in čakali, čakati bomo morali na vsako posamezno državo članico, preden bomo lahko eh, nadaljevali skupaj za CEP. In Frontexom eh, skrbimo tudi za usposabljanja uradnikov. Prvi, prva usposabljanja bodo potekala leta 2020, leta 2021 bomo imeli usposabljanja uh, za. Eh, um, upravljanje samih sistemov, kar se tiče ukrepov varnosti podatkov. To je že vključeno v sistemih. Naša agencija pripravlja tudi analize učinka na varnost podatkov in na podlagi tega pripravljamo smernice za zagotavljanje zasebnosti podatkov. Kar se tiče izboljšav v državah članicah, države članice bi se morali osredotočiti na izboljšavo eh, postopkov, kajti tehnični vidik je eno, ampak pomembno pa je predvsem to, kako vključiti te nove sisteme v njihove delovne postopke. Kar se tiče proračuna, v tem trenutku um, lahko zagotovimo izvajanje obeh sistemov z dodeljenim proračunom. Kar se tiče časovnice proračuna, gospod Lenars, Mm, to je seveda povezano z novim večjim finančnim okvirom, zato potrebujemo dvoje. Najprej potrebujemo več sredstev na začetku programskega obdobja v letih 2021 in 2022, kajti to je odločilno obdobje, eh, ko bi morali zaključiti eh, priprave na zagon sistema. Eh, upam, da nas bo parlament pri tem podpiral v pogajanjih o novem večnem finančnem okviru, po drugi strani pa agencija potrebuje nekaj dodatnega financiranja v večnem finančnem okviru, da pokrijemo tiste dejavnosti, ki niso neposredno omenjene v finančnih izjavah, pa so vseeno pomembne za izvajanje interoperabilnosti recimo agencija v Štrasburu, potem eh, visoki strošek eh, sistema za povezavo sistemov in pa, in pa eh, ohranjanje obstoječih sistemov. Toliko z moje strani. Hvala lepa, gospod Eusebijo, v imenu Europola. Vaši odgovori na vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poslancem za vprašanja. Skušal bom odgovoriti na nja. V zvezi z eh, akreditacijo omrežja v Europolu. Trenutno uporabljamo tri tipe omrežij. Imamo dostop do operativnih sistemov, tukaj imamo tako imenovano osnovno raven zaščite. Potem imamo um, um, na evropski ravni um, sisteme z omejenim dostopanjem in pa še omrežja z, z, z zaupnim, torej ki so zaupna. Uh, in glede na naravo samih informacij ponudimo. Dostop do teh državam članicam potem doslednost, ko gre za odobritvami na strani Evropola in pa na strani držav članic. Torej, omrežje osnovne zaščite za to označbo lahko Evropol da podatke državam članicam na voljo samo na, osno, na osnovi oznake eh, BPL državam članicam ne dovolimo dostopa, če omrežje BPL zahteva, da informacije um, dobijo oznako večje zaupnosti. Torej, na obeh straneh mora sopadati raven zaupnosti določenih podatkov. No, komisija in tri agencije izvajajo delegirane in izvedbene akte. No in ko gre za vprašanje kodifikacije, to upoštevamo za, eh, eh, to uporabljamo za naše, za naša omejena in pa zaupna omrežja. Tukaj kodificiramo podatke zato, da zagotovimo, da so izpolnjene zahteve glede zaupnosti. Trenutno pa ne govorimo o kodifikaciji informacij samih to bo določeno v izvedbenih in delegiranih aktih. No in tukaj bomo sledili nasvetom, ki ga bomo dobili strani komisije in pa strani Evropskega poblaščenca za varstvo podatkov. No je pa tu še neko načelo. Um, glede hrambe, um, mi v naših podatkovnih bazah naj eh, hranimo minimalno količino informacij. Um, torej, predvsem so minimalni podatki shranjeni v uh, tem nadzornem seznamu. Um, v drugih podatkovnih bazah pa so shranjeni ostali podatki, ki jih potrebujemo za naše preiskave. Hvala lepa in še gospod Ležeri. Eh, eh, Odgovoril bom v francoščini na vprašanje o obstoju kriznega scenarija. Eh, kot je povedal gospod Karko, smo seveda okrepili sistem in delo poteka v okviru uh, eh, EU Lize uh, in s pomočjo Evropske komisije. Delo uh, agencije Frontex je tudi, da okrepi uh, varnost informacijskega sistema. Potem pa še k vprašanju kibernetskih napadov. Predložili bomo krizni načrt zakonodajalcema. Trenutno sodelujemo s komisijo in pa drugimi agencijami pri pripravi tega kriznega načrta in poleg tega uh, se bomo osredotočili tudi na fizično varnost stavb. Uh, eh, Pravčujemo možnost uh, spremembe zakonodaje glede imenovanja kritične infrastrukture. Pa še vprašanje, kako poteka. Uh, timsko delo eh, znotraj agencije, pa tudi z državami članicami, kot ste eh, že lahko razumeli, imamo eh, tehnično skupino, kjer sodeluje Frontex, pa tudi druge agencije, EULIZA recimo. Frontex je sistematično zastopan v tej skupini, potem pa smo vzpostavili tudi skupino na visoki ravni za Eh, povezavo eh, obmejnih organov, nacionalnih organov, eh, ki se ukvarjajo s sistemoma SVI in pa ETIAS. E Sodelujemo pa z EULIZO, Europolom in Frontexom, sestajamo se trikrat letno in predstavljam eh, redno tudi poročilo našemu administrativnemu eh, odboru, eh, tako da lahko tudi ta oceni tveganje. In to me privede do nekega drugega vprašanja, torej kaj pričakujem od držav članic? Torej, oblasti, ki so pristojne za varnost meja, niso bile dovolj vključene v to področje. Zato bi morali tiste, ki so pristojni za varstvo na mejah, vključiti v to. Eh, ne samo zato, ker je to pomembno z, vidik, z tehničnega vidika, ampak tudi zato, ker se je spremenil način dela. In pa še nekaj besed o usposabljanjih v državah članicah. To je seveda izziv. v EU-LISA in pa v komisiji smo to ugotovili. Torej govorim o usposabljanju v zvezi z SVI. E. Izkoristili bomo mandat naše agencije za to, da poskrbimo za usposabljanje ne samo naših mejnih uradnikov, ampak tudi Poskrbeli bomo tudi za usposabljanje drugih uradnikov iz držav članic, pa tudi uh, osebje kategorija ena Eh, mora biti usposobljena za uporabo te tehnične opreme. Prav tako pa upam, da bomo lahko pomagali našim nacionalnim kolegom na terenu. Hvala lepa, s tem smo opravili s to točko. Močno smo presegli čas. Tako da prez nadaljnega se poslavljamo od eh, naših panelistov, z nami pa ostaja Fabrice Ležeri. Razpravljali bomo o Evropski agenciji za mejno in obaljno stražo. We're going to give just a couple of minutes of break. Nekaj minut odmora, oziroma minutko. Ali pa nekaj minutk.

Okay, now we go. Thank you. Monsieur Legeri. Zdaj pa nadaljujemo. Gospod Legeri. Hvala lepa za vašo razpoložljivost danes. Prosim, ste lahko tiho, če ste v dvorani ali pa dvorano zapustite, tako da bomo lahko nadaljevali z našim dnevnim redom. Kot smo rekli, Imamo še nekaj točk na dnevnem redu. Nekaj točk na dnevnem redu. Pravzaprav smo za to točko predvideli eno uro, ampak, smo že presegli čas. Tako da bomo malo skrajšali to točko, da bomo imeli dovolj časa še za preostale. Drugače se bomo znašli v težavah. Ta točka se nanaša na izvajanje Evropske mejne in obalne straže. Še zmeraj jo imenujemo Frontex, ampak ime se je pravzaprav spremenilo, pa tudi obseg in pa cilji. mi smo bili vključeni v eh, to spremembo Frontexa v Evropsko obalno in mejno stražo. Gre za zelo pomembno zakonodajo in zaradi tega pozdravljam priložnost za izmenjavo mnen z direktorjem te gromozanske agencije, ki je v pristojnosti odbora Libe. gre za zmogljivosti, za zaposlene, pa tudi za obseg delovanja te agencije. To je največja agencija med vsemi agencijami, ki so v pristojnosti odbora Libe. In direktor te agencije bo sedaj predstavil zadnji razvoj, zadnje spremembe. Še enkrat ga pozdravljamo, se je sodeloval že pri prejšnji točki, beseda je vaša. Eh, predlagam, eh, da bi bil vaš prispevek krajši od predvidenega, tako da bo nekaj časa za poslance, da zastavijo vprašanja in eh, da boste imeli na voljo nekaj dodatnega dela, da bomo imeli na voljo nekaj dodatnega časa za. Preostale točke, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje. Kot veste, bo nova uredba o Evropski obalni in mejni straži stopila v veljavo jutri in kot veste, smo že pričeli z uh, pripravami, še prav posebej. Uh, za e, evropske enote od 1. E, januarja 2021. E, dogovorili smo se o skupnem načrtu izvajanja, ki natančno opisuje naloge, časovnico in določa tudi, kdo je odgovoren za katero področje nekaterim odborom bo predsedovala eh, komisija, ampak veliko večino odločitev bo sprejel upravni odbor eh, agencije na predlog izvršnega direktorja. Osredotočil se bom na najpomembnejše točke. Od eh, letošnjega poletja smo se smo stopili v stik z nacionalnimi organi, predvsem z poveljniki mejnih straž, eh, ki eh, bodo na takšen ali drugačen način prispevali k nadzoru eh, meja. Zelo pomembno je, da dosežemo rezultate eh, v sodelovanju z evropskimi inštitucijami, pa tudi eh, z državami članicami. Evropska mejna in obaljna straža je sestavljena iz eh, nacionalnih organov in pa agencije. Mislim, da je to zelo pomembno. To je več kot le koncept, to je tudi operativni načrt ključno vprašanje je, kako bomo uporabljali evropske enote. Storitve, ki jih bomo zagotavljali, bodo zajemale podporo na, eh, mejnih točkah, podporo pri nadzoru meja. Zmogljivosti na področju vračanja je potrebno okrepiti, tudi na področju prostovoljnega eh, vračanja. Potem pa je tukaj tudi možnost večje udeležbe v tretjih državah. Kar pa je predvsem pomembno, kratkoročno gledano, je, da uspešno zaključimo postopek eh, najemanja nove delovne sile. Konec oktobra smo izdali razpis eh, za prvi krok eh, zaposlovanja. Najeli naj bi pripadnike mejne straže. 16. december je rok za oddajo uh, kandidatur in tesno sodelujemo z poklicnimi agencijami, eh, kajti želimo eh, zagotoviti, eh, da bodo informacije zares posredovane naprej. Želimo zagotoviti kakovost, potem, če pa to želimo, potem je potrebno zagotoviti tudi zaupanje. Eh, državljani nam morajo zaupiti, da smo zares zaposlili, zaposlili prave ljudi, ki bodo tudi ustrezno usposobljeni. Eh, usposabljanje bo trajalo šest mesecev, začelo naj bi se 1. maja prihodnje leto in eh, naj bi potekalo do konca leta. Um, zaključilo bi se naj januarja 2021. Potem smo uh, določili tudi poklicne profile uh, za uh, pripadnike mejne straže. Mm, tukaj gre za različne kategorije eh, zaposlenih, za nadzor meja, za obaljno stražo, za mejno stražo, eh, za vračanje in tako naprej. Tukaj, tukaj gre za specializacijo. Če rečemo zgolj pripadniki mejne straže, to ne zadostuje. Potrebne eh, so specifične veščine. Pripravili smo uh, tudi novo metodologijo uh, za eh, oceno uspešnosti, ta bo sprejeta takoj, ko bo sprejeta tudi uredba na ta način. Želimo preveriti mandat eh, agencije eh, in usklajenost z novo uredbo na ta način eh, bi poskrbeli za tesnejšo povezavo z šengenskim informacijskim sistemom in pa eh, za boljše sodelovanje z komisijo. Potem je potrebno razmisliti tudi o finančnem eh, modelu. Sedaj eh, moramo razmišljati tudi o evropskih eh, enotah, torej eh, je potrebno poskrbeti za preskok eh, z prejšnjega modela, ko so države članice zaprli ugotavljale posameznike na novi model, ker bomo imeli veliko eh, evropsko uh, skupino. To pomeni, da bo agencija odgovorna tudi za logistiko, uh, kajti če bomo zaposlovali na uh, stotine, na tisočine uh, pripadnikov. Uh, obalne in mejne straže, potem od njih seveda ne bomo mogli zahtevati, da si sami eh, rezervirajo hotelske sobe, namestitev in tako naprej. Torej, to bo od nas zahtevalo dodatno uh, logistiko, seveda pa bo to prispevalo tudi k vrčevanju sredstev, kar je seveda pomembno. Razmisliti je potrebno tudi o prihodnji uniformi. Zaposleni kategorije 1 bodo uh, nosili prvič v zgodovini evropsko uniformo. pripravljamo že uh, prve skice uh, in te bodo predložene uh, eh, komisiji in potem upravnemu odboru uh, komisije. Poleg tega uh, pa potrebujemo tudi uh, izvedence za orožje, kajti uporaba orožja uh, je uh, seveda zelo občutljivo področje, kajti pravni sistem je zapleten in je drugačen v vsaki posamezni eh, državi, torej potrebno zagotoviti ustrezno poznavanje, poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi mobilnost pripadnikov teh evropskih enot eh, in potrebno je eh, določiti tudi, kako bomo prevažali orožje teh pripadnikov. Zagotoviti je potrebno najboljšo prakso, najboljše standarde. Kot si lahko predstavljate, evropska zakonodaja ne zagotavlja standardov uh, za to področje, kajti v tem trenutku nimamo evropskih agentov, z, ki bi uporabljali orožje. Eh, zaradi tega sodelujemo z pristojnim generalnim direktoratom komisije, zato da bi eh, določili standarde eh, in da bi določili, kje potrebujemo izvedbene ukrepe. Recimo psihološki testi bodo potrebni. In to smo predvideli, kaj ti ne moremo imeti policijskih uradnikov, ki ne bi bili podvrženi običajnim psihološkim testom, ki jih izvaja tudi države članice. Torej, eh, to eh, je velika sprememba in eh, šlo je za zgodovinsko odločitev evropskih zakonodajalcev. Pripravljen uh, sem odgovoriti na vaše vprašanja, s tem pa bom svojo predstavitev zaključil. Mislim, da je boljše tako. Uh, rok je izjemno kratek, uh, torej ne moremo zavlačevati z izvajanjem. Najlepša hvala da ste podali tako kratko predstavitev eh, in tako zelo jasno. Bila je krajša od pričakovane, eh, tako da bomo zdaj imeli še dovolj časa za vprašanja. Gospa Erč Stadler bo prva dobila besedo. Jaz mislim, da so dobro eh, delujoče eh, obalne in mene straže ključnega pomena in zaradi tega je potrebno o tem razpravljati. Potrebno je povdariti, kako zelo pomembno je to področje. Ključnega pomena je, da zagotovimo eh, natančen mandat in uh, da zagotovimo ustrezno delovno silo. Hvala lepa tudi, da ste poudarili, da potrebujemo uh, tudi ustrezno kakovost. Zato je potrebno šestmesečno usposabljanje. Dejali ste tudi, uh, da je že bil izdan prvi uh, razpis. Uh, rok je 16. december. Uh, Ursula von der Leyen je dejala, da želi 16 tisoč zaposlenih v Frontexu. Uh, to je sicer boljši. Uh, cilj eh, in sicer eh, si je rok za, za rok zastavila leto 2024, prej je bil ta rok leto 2027, torej je to eh, že določen napredek. Koliko posameznikov mislim, da boste, mislite, da boste lahko zaposlili v tem prvem roku do decembra? To je moje prvo vprašanje in drugo vprašanje, ali imate na natančen načrt eh, glede tega, koliko eh, pripadnikov te obalne in mejne straže naj bi zaposlila agencija Frontex neposredno in koliko naj bi jih poslale države članice. Hvala lepa. Thank you. Ja, najlepša hvala, gospa Keller. Ja, nadaljevala bom z vprašanjem, ki je bilo ravno kar zastavljeno. Zanima me ravno tako najemanje kje pa eh, bodo zaposleni delali in kakšno bo eh, ravnotežje eh, med tistimi, ki bodo nenehno nastanjeni na določeno mesto in tisti, ki bodo tja poslani zgolj v primeru krize. Potem pa nas zanima tudi krizno upravljanje. Kako uh, nameravate napredovati z uh, najemom delovne sile, gospa Volas? Najlepša hvala za vaše poročilo in hvala lepa tudi za delo, ki ga upravljate. Takoj bom nadaljevala, kajti uh, strinjam se s predhodnicama, ki ste zastavili že precej vprašanj. Uh, Frontex. Uh, ima pomembno vlogo tudi pri uh, varstvu človekovih pravic. Po eni strani je potrebno zagotoviti ustrezno uh, zaščito na naših zunanjih mejah, hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi spoštovanje uh, človekovih pravic. Kako se bo to odsevalo uh, v usposabljanju uh, zaposlenih? In, uh, ali menite, eh, da bo eh, Evropski uniji uspelo spoštovati človekove pravice, kot veste, nam eh, to vedno ne uspeva najbolje, pač pa to dolgujemo našim državljanom. Gospa Strik, hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod Leđeri. In uh, moje vprašanje se veže na vprašanje skupine S in D. Uh, še prav posebej gre za vlogo uh, eh, uradnikov za človekove pravice. Vemo, da je to zelo občutljivo področje in da prihaja do uh, kršitev uh, na zunanih mejah, včasih tudi izven meja Evropske unije. Uh, torej, potreben je neodvisen nadzor. Za strani tistih, ki imajo izkušnje na področju človekovih pravic, to je ključnega pomena še prav posebej zaradi tega, ker je eh, težko poskrbeti za ustrezen nadzor in ker je eh, situacija razmeroma nepregledna. Zanima nas eh, tudi prosto delovno mesto uradnika za človekove pravice. E, in to nas je nekoliko presenetilo, kajti eh, trenutno eh, imamo zelo dobro predstavnico, ki odlično opravlja svoje delo. In oba sozornikovnodajalca so to omenila tudi v novi zakonodaji. V trenutku, ko Frontex e, širi svoje eh, zmogljivosti, mislim, da se moramo zanesti na izkušnje, eh, ki jih je že zbrala trenutna uradnica za človekove pravice. Ali nam lahko razložite, zakaj eh, zdaj v tem eh, ključnem trenutku, zakaj ste v tem ključnem trenutku sprejeli odločitev, da boste dali nov razpis za to delovno mesto, zakaj želite novega uradnika za človekove pravice? Potrebna je tudi eh, neodvisnost in pa ustrezno strokovno znanje. In kar zadeva sam postopek, lahko vidimo, da ima direktor Frontexa zelo pomembno vlogo eh, pri izbiri uradnika za človekove pravice in menimo, da je to nekoliko vprašljivo eh, zaradi tega, ker je potrebno zagotoviti neodvisnost. Frontex eh, naj bi eh, pripravil oži seznam. Eh, kako bo to vplivalo na neodvisnost? Kaj pa svetovalni forum, ki ima ključno vlogo v uredbi? In še zadnje vprašanje, gospod predsedojoči, se nanaša na uradnike za spremljanje človekovih pravic, kot veste. Evropski parlament temu pripisuje velik pomen potrebno je redno spremljanje in v eh, načrtu Frontexa je to spremljanje oziroma je eh, razpis za to področje predviden šele konec prihodnega leta. Zakaj pa ne zdaj? Hvala lepa. Hvala lepa, da ste izpostavili to točko glede uradnikov. Uh, za človekove pravice oziroma za spremljanje situacije na področju človekovih pravic. Ali lahko še nekaj dodam? Kaj ti ne vem, ali je komisija prisotna v dvorani, ampak eh, zanimalo bi me, kako na to gleda eh, komisija. Kako gleda celoten postopek zaposlovanja? Je komisija običajno je v dvorani? Je ni? Ne, če je ni, potem mi je žal kajti vidim, da so nekateri sedeži, ki jih običajno zaseda eh, Evropska komisija, eh, sicer eh, polni, ampak niso pripravljeni ti posamezniki spregovoriti. Torej, vas prosim za pisen odgovor. Kajti vprašanje je zelo pomembno. Sam sem ga želel zastaviti celo. Sedaj pa gospod Udreči, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej najlepša hvala, gospod Leđeri za uh, vaše informacije o uh, načrtu, uh, akcijskem načrtu, ki je zelo pomemben in uh, prepričan sem, da veste, uh, da je razvoj Frontexa zelo pomemben za razvoj zmogljivosti uh, nadzora na mejah in upam, da boste redno prihajali k nam uh, z najnovejšimi informacijami v odbor uh, Libe. Eh, in da nas boste redno obveščali o tem, kako se načrt eh, izvaja. Govorili ste o zaposlovanju, o zaposlenih eh, in tudi EPSO naj bi vam pri tem bil v pomoč. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti na ta način se boste lažje spopadli z izzivi, ki vas čakajo v prihodnjih letih. Zanima, eh, pa, eh, me, eh, tudi operativna, zmogljivost, Frontexa, kako to vključujete v vaš, načrt, in potem operativni centri, tudi to je namreč najbrž del vašega načrta. Ali ste že razmišljali o, možnih lokacijah oziroma o časovnici? odprtja takšnih eh, centrov. To je povezano eh, tudi z lastnimi operativnimi sredstvi, ki vam bodo na voljo. Hvala lepa. Now, mistaken, no... Sedaj, če se namotim, eh, smo zaključili z vprašanji. Ja. Če se strinjate, gospod Leđari, prosim, odgovorite na vaše vprašanje. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, začel bom s vprašanjem, ki se nanaša na temeljne človekove pravice. Naj vam zagotovim, da eh, bodo pripadniki evropskih enot seveda ustrezno usposobljeni tudi na področju človekovih pravic. Eh, to področje bomo v prihodnosti še okrepili. Eh, kar zadeva razpis za prosto delovno mesto uradnika za človekove pravice, naj povem, da imamo sedaj namestnico za človekove pravice. Eh, in da je potrebno eh, pospešiti eh, tudi razpis za delovna mesta za 40 uradnikov za spremljanje izvajanja človekovih pravic na terenu. Že pred volitvami smo imeli razpravo o tem, da bi morali nadgraditi oziroma ukrepiti število zaposlenih v Agenciji za temeljne človekove pravice. Eh, od leta 2015 se je proračun desetkrat eh, povečal, eh, sedaj pa lahko vidimo, da se bo situacija povsem spremenila, saj bomo imeli deset tisoč zaposlenih v evropskih enotah so zakonodajalce sta se odločila, da naj bi imeli 40 uradnikov za spremljanje izvajanja človekovih pravic, ki bodo poročali zgolj uradniku za človekove pravice. To pomeni, da bo zagotovljena popolna neodvisnost eh, uradnikov na terenu. Če pa želimo imeti uradnika za človekove pravice kot uradnika za poročanje, kot je to določeno v evropski zakonodaji, pa potrebujemo nekoga, ki bo uh, imel tudi menedžersko mesto. Uh, temu doslej ni bilo tako in uh, zaradi tega je potrebno nadgraditi to delovno mesto. To delovno mesto bo torej sedaj na višji ravni uh, z menedžersko funkcijo. Kaj je te? To je v skladu z uredbo in pa z uh, načrtom. Eh, ta uradnik za človekove pravice bo lahko podal predlog za namestnika uradnika eh, za človekove pravice in poleg tega bomo hkrati podali tudi razpis za 40 uradnikov za spremljanje izvajanja človekovih pravic na terenu če pa to želimo, pa potrebujemo osebo, uh, ki je že na dovolj uh, visoki uh, eh, stopni. Kaj ti sedaj bo torej to mesto postalo menedžersko mesto? Torej, potrebni je nov razpis, zaradi tega, ker uh, moramo okrepiti uh, ta urad uh, za človekove pravice. 40 uradnikov za spremljanje izvajanja človekovih pravic na terenu eh, bo eh, spadalo eh, pod ta urad za človekove pravice, poleg tega pa bo tukaj še 10 zaposlenih, ki so že zaposleni v tej agenciji. To pomeni, da bo oziroma v tem uradu, tako da to pomeni, da bo zaposlenih zdaj 50, če to primerjamo z običajno velikostjo enot eh, v Frontexu, eh, potem je to na vsak način menedžersko mesto. Eh, to ni primerljivo za situacijo, v kateri je uradnik za človekove pravice imel zgolj enega pripravnika in pa enega asistenta. To je povsem v skladu z tem, kar sta želela evropska sozakonodajalca. In da bi pospešili eh, postopek eh, najema 40, ura, 40 uradnikov za spremljanje izvajanja človekovih pravic na terenu, eh, smo pripravili pilotni projekt z Agencijo za temeljne človekove pravice. Kot si najbrž lahko predstavljate, zelo tesno sodelujemo z drugimi agencijami Evropske unije. To ste lahko videli pri prejšnji predstavitvi z EU-LIZA, z Europolom in tako naprej. Na področju temeljnih človekovih pravic pa seveda sodelujemo z Agencijo za temeljne človekove pravice in zaradi tega sem izvršnemu direktorju FRA predlagal, da podpišemo sporazum o sodelovanju med obima agencijama in eh, Agencija za temeljne človekove pravice bo eh, torej skupaj z našo uradnico za človekove pravice oziroma ta postopek se je že pričel pred tremi tedni. Opravili bodo obisk v državah članicah, eh, ki eh, jih je izbrala Agencija za temeljne človekove pravice in pa tudi Uradnica za človekove pravice. Eh, v teh državah članicah bodo potem nameščeni uradniki za spremljanje izvajanja oziroma spoštovanja človekovih pravic na terenu smernice eh, bo določil uradnik za človekove pravice. To ni moja naloga, jaz sem zgolj predlagal možnost tega medinstitucionalnega sodelovanja med Agencijo za temeljne človekove pravice FRA in pa med Frontexom. In prve zaključke pričakujemo v obliki priporočil marca, marca 2020, kar pomeni, da bodo te smernice že pripravljene pred uh, najemom uh, novih uradnikov za človekove pravice in pred uh, zaposlitvijo nove uh, evropske uh, stalne enote. Potem se bo torej začelo usposabljanje za pripadnike Evropske stalne enote in uh, enako oziroma usporedno bomo poskrbeli tudi za usposabljanje uradnikov za spremljanje izvajanja človekovih pravic na terenu. 1. januarja 2021 namreč želimo zagotoviti tudi že prvo skupino uradnikov za spremljanje izvajanja človekovih pravic na terenu. Kar pa zadeva zaposlovanje, ste mi zastavili tudi vprašanje glede razmerja med eh, kategorijo ena in pa eh, med eh, kategorijo zaposlenih iz eh, držav članic. 70 odstotkov zaposlenih naj bi prišlo iz držav članic, 30 odstotkov pa naj bi bilo uradnikov kategorije 1, to pomeni evropskih uradnikov. To pomeni, da ko bomo uh, zaključili postopek, bomo imeli približno 3000 evropskih uradnikov. Države članice dobro vedo, da naj bi bi od 1. januarja 2021 zagotovile uh, tudi nekaj uh, pripadnikov uh, evropskih, stalne evropske enote. Mi bomo seveda identificirali potrebe in pa določili profil zaposlenih. In zaradi tega eh, sem dejal, da moramo določiti specifične veščine, ki uh, jih bomo na teh delovnih mestih zahtevali. Zagotoviti pa je potrebno, da bomo imeli enak profil eh, za kategorijo 1 e, evropske uradnike, kategorijo 2 nacionalne uradnike, ki bodo na voljo za obdobje od 2 do 4 let, in kategorijo 3. To bodo zaposleni v kriznih obdobjih. ko bodo potrebe višje. In sedaj prehajam na francoščino. Vprašanje glede lokacije pripadnikov eh, Evropske obalne in mejne straže, kar zadeva kategorijo ena, torej evropske uradnike, ki jih bo neposredno zaposloval Frontex pripravljamo trenutno smernice eh, za eh, napotitev. Seveda bo potrebno razlikovati med velikimi operacijami, eh, kot recimo Artemis v Italiji, Pozeden v Grčiji eh, in tako naprej. Torej, te velike operacije vključujejo na stotine eh, zaposlenih. In, eh, v primeru teh operacij, eh, menim, da, eh, bodo ti zaposleni, napoteni, drugam za nekaj mesecev in da se bodo vrnili na sedež, zato, da, se srečajo s svojo družino, da poskrbimo za dodatno usposabljanje in tako naprej. Ko pa bo šlo za manjše, Eh, misije bo zagotovljena večja prožnost, ampak vsekakor je prožnost eh, ključnega pomena in eh, to je tudi eden izmed razlogov, zakaj sta so zakonodajalca predlagala to kategorijo ena. Zaposlene, torej, ki jih zaposluje neposredno Frontex, je tudi prožnost, namreč, da te uradnike uporabljamo tam, kjer jih potrebujemo gre za identifikacijo potreb. Nekatere potrebe so seveda sezonske in se razlikujejo med državami članicami, ampak na vsak način želimo zagotoviti podporo vsem državam članicam Evropske unije, vsem državam članicam šengenskega območja glede na potrobe. Potrebe in študija, eh, ki jo pripravljamo, eh, nam bo omogočila tudi, da analiziramo eh, tveganje in pa uh, da identificiramo tiste države, kjer eh, bi naše enote lahko zagotovile dodano vrednost. Eh, sedaj pa še k tehničnim eh, zmogljivostim. Res je, da je tudi to del novega mandata. Pripravljamo strategijo za tehnologijo, za nakup opreme. Mi sedaj opravljamo odkup vozil za opravljanje patrulj. Nakupili bomo tudi plovila in pripravljamo pilotne projekte za testiranje plovil. Nabavili bomo tudi antene. za logistiko. To pomeni, da bomo decentralizirali upravljanje s viri, še posebej s tehnično opremo. Gre pa tudi za fleksibilnost namestitve obalne straže. Tudi to bi lahko bila naloga regionalnih anten. Hmm, najlepša hvala. Vidimo, da imamo še dodatna vprašanja, gospa Statler, gospa Strik. Časa imamo samo do 12. Imamo še eno točko na njenem redu. Prosim, da ste čim krajši. Zelo sem eh, presenečena nad tem, da gospod eh, Leđeri, da jo meni, da je upravljanje tako zelo pomembno. Za nas je agencija, agencija, ki ima veliko znanja na področju temeljih soboščin in da ne gre za upravljalno telo. Upravljanje lahko poteka na več različnih načinov. Zato me zanima, če je to res prednostnega pomena, da ohranja neodvisnost tega znanja. Niste razložili, kako poteka postopek. Zato sem zelo vesela, da bo tudi komisija predstavila svoj vidik. Obžalujem pa, da boste začeli s poslovanjem uradnikov za spremljanje šele čez eno leto. Gospa Edštatler, ste lahko čim krajši, prosim. Ja. Kratko in jedrnato. Prvi razpis bo zaključen 16. decembra Imate torej 3000 neposredno zaposlenih v Frontexu, kako boste pridobili nove zaposlene za to, da boste začeli z usposabljanje januarja. In še proračun imate, kakršne koli podatke glede proračuna. 7000 eh, oseb pričakujete držav članic, zato potrebuje več proračunskih sredstev, vredno. Imate kakšne informacije glede tega? Izvolite, gospod Ležeri. Najlepša hvala, gospod predsednik, glede temeljnih soboščin. Zaposlovanje uradnikov za spremljanje se ne bo začelo ob koncu leta. Naš cilj je, da bi dobili čim več takšnih uradnikov na terenu takoj, ko bomo začeli z nameščanjem stalnih enot in s tem bomo začeli leta januar, januarja leta 2021. Zaposlili bomo 50. To je kristalno jasno, če si preberete uredbo. V uredbi piše 40 uradnikov za spremljanje za človekove pravice, 10 jih bo začelo že v uradu za temne soboščine. 50 torej skupno. Če bo ta entiteta neodvisna in kristalno jasno je, da so ti uradniki neodvisni. In potem iz tega izhaja tudi, da imamo določene naloge z managementom, kajti upravljati je treba tudi s temi 50 uradniki. S komisijo potekajo pogovori glede nekaterih pravnih vprašanj, vendar pa imamo tudi torej, menedžerske naloge, poleg neodvisnosti in nadzorovanja temeljnih soboščin. Kako lahko postavljate pod vprašaj teh menedžerskih nalog, če imate proračun v vrednosti milijon eh, evrov in še več. In če primerjate entitete in enote znotraj Frontexa in če Frontex primerjate z drugimi agencijami, potem ne morete trditi, da nimamo takšnih nalog. Potrebujemo sistem, za razpis in sedani uradnik za temeljne soboščine se seveda na takšen razpis lahko prijavi. Razlikovati moramo med osebami in med funkcijami. Mi se osredotočamo predvsem na funkcije in na naloge. Gre za neodvisno opravljanje nalog, to je zapisano kristalno jasno v uredbi. In še razpis delovnih mest koliko jih pričakujemo v prvem valu? Pričakujemo približno 700-800 novih zaposlenih. Pogodbe bomo podpisali ob koncu marca, tako da bomo z usposabljanjem lahko začeli 1. aprila leta 2020. Usposabljanje bo trajalo 6 mesecev. In še proračun. Če se pravilno spomnim imamo približno 440 milijonov evrov za naslednje leto. In to je v revidiranem sistemu za načrtovanje, ki sem ga poslal komisiji. To sem poslal tudi parlamentu in svetu. To je moja ocena. Pomembno je, da zagotovimo z rastjo stalnih enot, in še posebej eh, z okrepljeno tehnič, eh, tehnično opremo, dobimo več proračunskih sredstev. To je seveda odvisno od ritma za poslovanje. Če bomo zaposlili 700-800 novih oseb, proračun ne bo um, velik, vendar pa mislim, da nam bo uspelo. Treba je tudi zagotoviti, da bomo dobili 700, 800 dobro usposobljenih oseb. Najlepša hvala za vse prispevke. Prosim vas, da ostanete tukaj za zadnjo točko dnevnega reda. Sedaj pa se poslovimo od našega gosta, od Fabrisa Ležerija, ki je zvršni direktor agencije za mejno in obalno stražo. Vprašanje glede okrepljenega proračuna bo dobilo odgovor kasneje in. O tem bodo odločali proračunski zakonodajalci, torej parlament in svet. Sedaj imamo naslednjo točko na redu. Gospod Ötjen bo predstavil poročilo o statistiki skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Torej, predstavil nam bo to poročilo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, skušal bom biti čisto kratek. Torej, gre za stežne podatke, ki so pomembne za spremljanje politike, ki temeljijo na podatkih. Za, dosegli smo dogovor in zahvaljujem se sporočevalci v Senci za konstruktivno sodelovanje. Gre za zbiranje statističnih podatkov o selitvah in za ščiti. Imamo 22 sklopov podatkov, o katerih smo glasovali v Evropskem parlamentu. Imeli smo tudi kar nekaj trialogov v čas romunskega in avstrijskega predsedstva. Zato je bila pristojna prejšnja poročevalka gospa Vikstrom, ki je opravila zelo dobro Eh, dela pred evropskimi politvami pa ni bilo mogoče spreme, sprejeti dogovora. 24. septembra smo začeli s pogani, 28. novembra je bil naslednji trialog. Finsko predsedstvo je predstavilo besedilo z nekaterimi tehničnimi spremembami, kot posledica pogajalske skupine. Finsko predsedstvo je uneslo nekaj sprememb, o katerih smo razpravljali na trialogu in potem smo dosegli dogovor z, v, s tem, ko smo unesli novo uvodno izjavo. Najlepša hvala za to poročilo v zvezi s statističnimi podatki o selitvah in mednarodni zaščiti. Eh, vidim, da nimamo poročevalca v senci skupine ELS, gospod Lenarska ne želi nadomestiti. Sedaj pa gospod Bartolo dobi besedo, ki je poročeval v senci skupine SD. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu skupine čestitam poročevalcu eh, za eh, njegova prizadevanja, da eh, doseže kompromis. Vsekakor je predlog boljši od trenutne situacije. Lahko bi dosegli še več, predvsem eh, kar zadeva statistike eh, za sprejem in eh, statistike glede bivanja. Ampak končno besedilo je zelo dobro in moja skupina vas podpira. Zelo pomembno je imeti posodobljene podatke, tako da bomo lahko imeli tudi boljšo zakonodajo. Hvala. Delej. Ja, No further points. Še gospa Strik. Tudi sama sem poročevalka v Senci. Sodelovala sem na dveh sestankih poročevalcev v Senci v tem sklicu. Seveda, tudi vi ste poročevalka v Senci, spregledal sem vas. Rada bi čestitala poročevalcu za uspešen zaključek pogajanj. prejšnjem sklicu in tudi v tem sklicu Evropski parlament opravi dobro delo glede tega, da smo unesli več zahtev glede zbiranja statičnih podatkov v tej uredbi. Ne moremo delati samo na podlagi podatkov glede prenosa v nacionalno zakonodajo, če želimo dobiti dober pregled nad izvanjem zakonodaje, moramo dobiti primerljive statistične podatke, zato pa potrebujemo skupne kriterije, ki se jih morajo držati vse države članice. Mislim, da bo to koristno tudi za našo vlogo glede ocene skladnosti izvajanja v državah članicah. Upam, da bomo lahko tudi spremljali rezultat pilotnih projektov. in upam, da bomo podlagi tega dobili bolj strukturirane zahteve v uredbi. Najlepša hvala. S tem je ta točka zaključena, če nihče več ne prosi za besedo. Danes pa polnemo nadaljevali z našim delom ob treh popovdne. Sestanek bo trajal do pol devetih predstavitev, bo o potek skupnih strategij Evropske unije za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, krepitev instrumentov in povečanje sodelovanja med ustreznimi akteri. Torej, predstavitev o korupciji in organiziranem kriminalu ob treh popovdne. Hvala. Thank you.